prizadete so številne države članice in državljani si zaslužijo, da pripravimo načrt B. Prosim, recite, da ga imate. Hvala lepa, gospa Galpelč.